liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, please. Drage kolegice in kolegi, prosim, usedite se. Ja, liebe Kolleginnen und Drage kolegice in kolegi, najprej prisrčno dobrodošli po poletju na prvem sestanku odbora za kmetijstvo. Upam, da ste uživali v poletnih počitnicah po napornem predvolilnem boju, je to bilo tudi potrebno. Kot veste, je pred nami veliko dela in vsega, sprejeti moramo pomembne odločitve in zaradi tega tudi predlagam, da se takoj lotimo dnevnega reda in začeli bomo s prejemom dnevnega reda. E, če se strinjate, e, je ta dnevni red sprejet. Rad bi vam sporočil, da je Eh, da prenašamo današnjo sejo tako kot vedno po spletu in tolmačenje imamo zagotovljeno v 19 jezikov. Vsi jeziki razen estonščine, eh, latviščine, galščine in še enega četrtega jezika, ki jih žal nimamo na voljo. Lotimo se torej dnevnega reda. Sedaj je na vrsti proračun za leto 2020. Kot veste, je vodilni odbor odbor za proračun, drugi odbori pa pripravljajo mnenja v zvezi s tem. Naš poročevalec je Paolo de Castro. 23. julija je predstavil svoje mnenje, 53 predlogov sprememb eh, je bilo in poročevalec je pripravil oziroma predlagal sedem kompromisov. Ali želi eh, poročevalec besedo? Če ne, potem predlagam, da se lotimo takoj glasovanja. Prosim, torej, da vzamete svoje kartone, svoje kartice. Ali je kdo eh, od kolegov eh, pozabil svojo elektronsko kartico? Če pravilno vidim, ste vsi pripravljeni. Torej lahko začnemo z glasovanjem. Najprej uh, opomba. Eh, pre, imamo veliko novih uh, eh, kolegec in kolegov. Načeloma glasujemo z dvigom rok. O predlogih kompromisov pa glasujemo elektronsko. Če ni povsem jasno, kako kakšen je izid glasovanja z dvigom rok, eh, preverjamo elektronsko. Mislim, da je s tem jasno. Torej, predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe dva. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Torej, preverjamo predlog spremembe 4. Glasujemo elektronsko. Začnimo. lahko glasujete. Konec glasovanja. Ta predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe sedem za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis A, elektronsko glasovanje, začnimo z glasovanjem. Konec glasovanja. Predlog sprejet in sicer vsi ste glasovali za. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Predlog Spremembe 14, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Povsem jasno. 38 za, 7 proti. Predlog spremembe oziroma kompromis B. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto, povsem jasno. Potem predlog spremije 25 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis C. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Jasen izid. Kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja. Prehiter sem. Klar, angenomen. Sprijeto, jasen izid. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprijeto sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti. To moramo preveriti. Glasujmo. Konec glasovanja. Ta predlog je zavrnjen. Kompromis E. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis F. Glasujmo. konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Predlog spremembe 41 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti, zdržani, sprejeto kompromis G, glasujemo. Konec glasovanja. Soglasno sprejeto. Predlog spremembe 46 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. 48 začetek glasovanja. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 50 za, proti, zdržani. Zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 51 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 52 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Želite, da preverimo? No, bomo preverili začetek glasovanja, predlog spremembe 52. Preverjamo 52. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 53. Za proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj končno glasovanje, tudi tu vedno glasujemo elektronsko. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Vedno sem nekoliko prehiter z zapiranjem. Eh, malo bom še počakal. Sedaj ste vsi eh, končali eh, konec glasovanja. 39 eh, za in vzdržan, 5 proti, čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k posameznim projektom. Änderungsantrag. Äh, nee. predlo, spremembe 6001 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 6002 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 6000 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 6020 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 6025 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, 12.38 uh, odpade, Ta 6024 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6023 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6042 za, proti, vzdržani, sprejeto zdržani. To moramo preveriti. Začetek glasovanja v zvezi s 6042. Ich schließe die Abstimmung. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 proti 21 je izid. Nadaljujmo. 6042. 32 za, 6032 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6018 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6030 za, proti, zdržani. To moramo preveriti. 6030. konec glasovanja. Zavrnjeno. 6013 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 6045 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 6045 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 6045 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Ta Predlog je sprejet. 6034 e, za, proti, vzdržani. To moramo spet preveriti, ker niste glasovali v zadostnem številu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto povsem jasno. 6007 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6035 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6019 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6038 za za, proti, zdržani, zavrnjeno. 6006 za, proti, zdržani, sprejeto. 6017 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, sprejeto. 6041 za, proti, zdržani, spreje proti, vzdržani, sprejeto. 6014 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6043 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6040 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani, sprejeto. 6044 za, proti, zdržani. To moramo preveriti. Glasujemo. Ich schließe die Abstimmung. Konnes glasovanja. sprejeto. Šest tisoč štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest tisoč osemindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest tisoč šestindvajset za proti stršani, to moramo preveriti. Glasujmo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 6027 za, proti, stršani sprejeta. 6039 za, proti, zdržani, sprejeto. Tu seveda nimamo končnega glasovanja, saj to so bile eh, posamezne proračunske postavke, tudi tu čestitke poročevalcu. Ali želi poročevalec besedo? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj se samo zahvalim vsem kolegom. V tem mnenju smo kot odbor za kmetijstvo skušali preprečiti eh, velike proračunske reze za kmetijstvo. Želimo ohraniti sredstva za kmetijsko politiko in želimo, eh, da kmetijstvo ohrani pomembno vlogo v novem proračunskem okviru. Hvala lepa. Ja, vielen Dank. Hvala lepa. Potem lahko nadaljujemo z našim dnevnim redom. Sedaj imamo izmenjavo mnen o vprašanju možnosti patentiranja rastlin. Tu gre za uh, pismo eh, veliki eh, organu za prizive pri eh, Evropskem eh, patentnem uradu. Eh, kolega Hojtama je prosil za to razpravo in zaradi tega mu dajem besedo. Hvala lepa in hvala, da ste dali to na dnevni red. Mislim, da je to zelo pomembna zadeva. Zakaj gre? Leta 2015 sta bili dve uh, rastlinski sorti patentirani in sicer brokoli in pa uh, In popr. Eh, in to sta dve sorti, ki sta čisto po naravni poti križani. In naprimer, na ta način se patentira eh, popolnoma normalno sorto eh, neke paprike, ki je določene rdeče barve in potem nihče drug ne more več eh, uporabljati rastlin in sadja te barve. In to se mi zdi izredno nevarno, kajti ne moremo prepustiti teh patentov samo nekaterim družbam. Eh, in zato smo leta 2015 eh, tu z nekaterimi kolegi um, napisali rezolucijo in to rezolucijo smo tudi uh, sprejeli in sicer gre za to, da se ne sme več patentirati sort, ki so križane po naravni poti. Uh, na to, uh, to je izražalo pač eh, našo skrb, eh, da se ne sme patentirati to vrstnih eh, sort. Biotehnološka direktiva je že obstajala, ampak to, tu je šlo na To je šlo za neko napačno tolmačenje te direktive, kajti če eh, je rezultat tega, da eh, se začne patentirati eh, naravno križane vrste, potem to ni namen zakonodajalca. Namen zakonodajalca ni bil ta, da bi se to vrstne patente zaupalo zasebnim družbam. In na, na to je eh, sprejelo, to razlago je eh, eh, sprejel tudi odbor, ampak v patentni konvenciji to ni povsem jasno zapisano, torej v sami konvenciji to ni jasno zapisano. Mi smo si za to prizadevali, ampak tehnični uh, odbor Evropskega urada za patente uh, je ugotovil, da to ni povsem jasno, ni jasno, uh, ali se sme ali ne uh, izdajati patente za naravno križane vrste direktor eh, Evropskega urada za eh, patente eh, je sedaj se je sedaj obrnil na višji organ, torej na širše, širši odbor, da sprejme neko stališče glede tega. Prosil bi odbor Agri, da tudi mi še enkrat začnemo z novim postopkom sprejemanja rezolucije, v tem zakonodajnem obdobju, s katero podpremo eh, to eh, stališče, da ne moremo izdajati patentov za klasično pridobljene sorte. Hvala. Ja. Dank, Hvala lepa, kolega Hojtama. Besedo sedaj dobi komisija.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 za eh, povabilo in za to pomembno vprašanje. Komisija bo eh, izdala tudi eh, izjavo pred tem širšim odborom IPO-ja. In to je komisija že pojasnila v svoji izjavi iz leta 2016, kjer je bilo zapisano, da naravno pridobljene vrste ne morejo biti patentirane. če bomo potrebovali eh, vašo pomoč, eh, potem eh, bomo tudi zelo veseli, če se boste na to odzvali, tako da bodo tudi vaša stališča upoštevana. Veliki pritožbeni senat je nam je dal do 1. oktobra čas za pripombe v tem postopku in kot rečeno, močno si bomo prizadevali za to, da se. Eh, drži te izjave iz leta 2016 in pričakujemo, da nas boste pri tem tudi podprli. Želi kolegica še kaj dodati? Ne? Hvala lepa, sem iz eh, de, generalnega direktorata za eh, rast in zelo smo veseli, da lahko tu podpremo komisijo v tem postopku Amikus Kurja. Der Kommission, jetzt haben Sie Hvala lepa za razlago komisije. Različne kolegice in kolegi so se prijavili k besedi. Najprej kolegica Šrajer Pirik. Voorzitter, dank u wel. Mijn collega Jan Huytema heeft het. Uh... Hvala lepa. Jan Huytema je že pojasnil situacijo in to zelo dobro. V prejšnjem uh, mandatu smo zelo veliko razpravljali o tem in eh, prav tako smo pripravili tudi osnotek rezolucije. Ne bom tega ponavljala, ampak dobro bi bilo, če bi lahko zabeležili nek napredek zdaj. To je dober primer eh, situacije, kjer ta odbor lahko eh, pošle jasen signal kmetijskemu sektorju, da je na njegovi strani in odlično bi bilo, če bi lahko odstranili te administrativne ovire, ki zaenkrat obstajajo. Je. Kolega Andrije. Ja, hvala lepa, predsedojoči. Eh, hvala lepa, da ste predlagali to izmenjavo mnen. To je zelo pomembno vprašanje in eh, o tem smo že razpravljali. Dobro pa se mi zdi eh, tudi to, da pojasnimo, zakaj gre tudi za nove poslance in poslanke. Eh, tu gre za eh, patente, eh, ki izhajajo iz naravnih procesov. Eh, lani eh, eh, smo pač pri tem uradu Evropske unije za patente opozorili na to, da se ne sme patentirati sort, ki izhajajo iz naravnih križanj kajti na ta način uh, lahko nekatere družbe pridobijo monopol nad uh, vsem, kar je živo. In uh, treba je močno uh, uh, ustrajati pri tem, da to ni način, kako lahko napredujemo, kako lahko skupaj rastemo. Moramo se jasno upreti pred datumom, o katerem je govoril predstavnik komisije, se pravi pred prvim oktobrom in um, kolegi bodo o tem še bolj podrobno govorili kasneje, ampak res je nujno, da tu posežemo na zelo jasen in specifičen način. Hvala. Dank, kolegi Dorfman. Hvala, kolega Dorfman. Najlepša hvala. Pravzaprav nimam kaj doste dodati temu, kar so povedali kolege pred menoj. Hvala lepa kolegi Hujtema, da se je še enkrat lotil te teme in povsem podpiram njegove ideje. Tudi tu v tem odboru moramo pripraviti resolucijo o tej temi, ki bo nedvoumno pokazala naše mnenje. Torej, če si ogledamo celotno uh, eh, sceno. Uh, eh, predelovalcev, bi človek mislil, da uh, so tu samo veliki akteri, pa to ne drži. Uh, z, uh, Gojenjem rastlin se ukvarjajo pač mnogi eh, in akteri, tudi javni akteri. In za vse tiste, ki eh, konvencionalno eh, Eh, pridelujejo rastline, eh, morajo pa, velja, da morajo imeti prost dostop do vseh eh, bank genskega materijala zaradi tega, da lahko pripravljajo križanja in sicer bi, bile, bi bila vsa pridelava povezana z visokimi stroški in male pridelovalce bi na ta način vrgli strga in tudi velike stroške bi preložili na kmete in kmetice. Torej, eh, to pestrost moramo vsekakor ohraniti v Evropi. Hvala lepa, kolega Tarabela. Hvala lepa, ja, veliko je bilo že rečenega. Eh, zahvaljujem se vam za to pobudo. Eh, hvala tudi komisiji, ki je bila zelo jasna, ki je podprla to izjavo obrazložilno izjavo iz leta 2016. Pomembno je, da imamo tu veliko večino, eh, ki eh, podpira to eh, stališče. 19. marca lani smo imeli tudi svet za kmetijstvo in moja država Belgija je to izjavo komisije iz leta 2016 tudi podprla in svet bi moral v veliki večini tudi podpreti to stališče da ne moremo pač eh, patentirati uh, sort, ki izhajajo iz uh, naravnega križanja. In to je zelo pomembno za vse, uh, uh, vsa semena, uh, kajti to je v interesu uh, kmetovalcev. Vemo, da uh, urad za patentiranje včasih eh, pride uh, na dan s takšnimi in drugačnimi predlogi, ampak temu se moramo jasno in večinsko upreti. Kolege Hojsling. Kolega Hojsling. Äh, ja, to je zgodba brez konca. Ne samo v zadnjem mandatu uh, smo sprejeli resolucijo o zvezi s tem, temveč že v mandatu pred tem in čudim se, da Evropski patentni urad še vedno počne to, kar se mu zdi prav in ne eh, upošteva političnih navodil. Patentni urad seveda živi od dodeljevanja patentov in zaradi tega je v patentnem uradu še neka velika lastna dinamika in sicer, da Eh, patentirajo vse, kar se da patentirati, vendar eh, za nas je jasno, ne smemo imeti patentov na življenje, na naravne procese. In patentni urad to še vedno ignorira in to je politični skandal. Ne vem, kdo ga žene, eh, ali je komisija povsem brez moči, ali je Evropski parlament tako brez moči, da ne moremo uveljaviti eh, političnih navodil eh, Evropskemu organu. To me res čudi. Mi lahko sprejmemo še tretjo resolucijo. Tu je vprašanje komisije kaj pa boste zdaj naredili? E, občutek imam, da me nekdo vleče za nos. E, e, kaj, sedaj pa tretja resolucija in potem bo patentni urad spet drugače gledal na stvari in potem bomo sprejeli še četrto resolucijo. To me res nervira. Tu moramo dati jasen politični signal in če to ni dovolj, potem moramo biti bolj jasni. Če resolucija ni dovolj, Eh, torej, eh, tu zgubljam eh, potrpljenje in mislim, da moramo tu skupaj sprejeti mnenje v tem kratkem roku, vendar temu morajo slediti naslednji koraki. Kajti za nas je nespremljivo, da patentni urad dela, kar hoče. Hvala, kolega Flanagan. Ja, mislim, da boste zelo dolgo iskali eh, po Evropski uniji nekega eh, voljivca, ki se bo strinjal s tem, da se patentira naravne procese. Ključno je, da nekaj naredimo v zvezi s tem, da sprejmemo rezolucijo v zvezi s tem eh, in gospod Heusler je to zelo jasno izrazil in to je zelo smiselno, K temu pa bi dodal še to, da nekateri procesi, ki so bili uh, uh, patentirani, so koristili samo nekaterim in ne večini. In uh, uh, mi smo uh, dolžni, da uh, to um, storimo za uh, tiste, ki so izumili patente, za tiste, ki plačujejo za izobraževalni sistem, uh, za tiste, ki uh, so nam omogočili, da je prišlo sploh uh, do teh uh, idej. Uh, in, um, sam mislim, da je glavno vprašanje to, ali gre za nacionalni proces, eh, za, za naravni proces ali ne, ampak glavno vprašanje, še pomembnejše pa je, kdo eh, tu koristi eh, rezultate teh procesov. Kolega Huis. Hvala lepa, hvala lepa. Uh, kolegi eh, zdaj je sprožil ta zelo, eh, to zelo pomembno vprašanje. Rad bi se pridružil eh, kolegom, ki se tu vsi strinjamo, da mora odbor Agri zauzeti zelo jasno stališče in sam bi se pridružil vsem, ki so se prej že izrazili. Pomembno je, da odpravimo to zakonodajno vrzel. Občutek imam, da se vsi strinjamo glede tega in da se vsi strinjamo, da eh, sort, rastlinske sorte, ki izhajajo iz eh, naravnih procesov, ne smejo biti eh, predmet patentiranja. In to je tudi jasno razvidno iz direktive o patentih. Te, um, to seme mora biti na voljo za eh, pridobivanje novih eh, sort. In to eh, je prejšnji parlament že zelo jasno zagovarjal in tudi v sedajni mandaturi je parlament glede tega jasen. In tudi patentni urad je izrazil željo, da se ta dosje zaključi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 Hvala lepa. Gospod eh, predsedojoči, tudi sam podpiram to, kar so kolegi povedali. Ne moremo biti tu gasilci. Vsakič, ko nekdo eh, želi patentirati eh, naravni proces, je treba to preprečiti. Moramo se enkrat za vse odločiti, da naravni procesi ne morejo biti patentirani kajti sicer bodo posledice katastrofalne in ne samo za uh, kmetovalce, ki bi v tem primeru morali vsakič znova plačati, vsakič, ko bi uporabljali to seme. Prav tako pa bi bila to katastrofa tudi za raziskave in vemo, kako pomembne so raziskave. Pri tem pa ne pozabimo tudi za potrošnike, kajti potrošniki v končni fazi so tisti, ki bodo plačevali za to vrstne zlorabe gospa McIntyre. Thank you, Chen. Hvala lepa. Eh, rada bi samo eh, podprla to, kar so povedali eh, kolegi. Zahvaljujem se gospodu Hajtenmu za to, da je to sprožil. Samo dvoje bi dodala. Strinjam se z vsem, kar je bilo rečeno, z vsem, kar so kolegi že povedali. Ampak, če nekdo želi pridobiti patent, mora dokazati, uh, Eh, nek eh, del procesa, ki je inovativen in ne vem, kako lahko eh, tu dokažemo ta inventiven korak pri popolnoma naravnem biološkem procesu. To mi ni jasno. In še nekaj je povedal kolega, da je absolutno nujno, da Eh, ta material, ta rastlinski material ostaja na voljo eh, za to, da se lahko eh, gojijo nove vrste. Vemo, kako pomembno je, da imamo gensko raznolikost, da ohranimo čim širši genetski pul. In zato mora biti uh, dostop do teh uh, semen uh, odprt za vse. In za kmete bi bilo prav gotovo zelo, zelo težko, če eh, ne bi več imeli dostopa do tega genskega materijala. In zato uh, mislim, da vsi eh, podpiramo uh, to stališče in to iz vseh strank v tem odboru. Hvala. Kolega Kristensen. Sorry. Um, ja, bom govoril dansko. Hvala lepa, Jana, eh, hvala lepa Janu Hajtemarju za to pobudo. Eh, hvala, da ste sprožili to razpravo, pa vsem se strinjam z njegovim predlogom. Tu govorimo o zelo pomembnih gospodarskih interesih, govorimo o multinacionalkah, eh, ki seveda želijo patentirati vse to. Govorimo o zelo. Um, velikih denarjih. Prav tako je to poveda, povezano tudi z uh, zelo uh, pomembnim vprašanjem, ki je povezano z patentiranjem um, življenja in s tem se strinjam. Bi... Najlepša hvala. Ali še kdo želi besedo? Ja, Viktor. Imam určite skušenosti eh, z oblasti. Eh... Hvala sam imam izkušnje eh, na področju farmacevskih kemikalij, ki so predmet patentiranja in vidim nekaj usporednic. Ne sme biti dovoljeno, da se patentira sorte, ki že obstajajo. To je povsem očitno. Po drugi strani, pa tudi, če se strinjamo, da se strinjamo, te sorte izhajajo iz eh, pretežno bioloških procesov, pa eh, še vedno to gojenje, to križanje, eh, pridobivanje novih sort, predstavlja določene stroške in zato mora tisti, ki je uložil v eh, to vrstne procese, mora biti tudi vsaj nekaj let biti eh, zaščiten, ampak eh, ta, to obdobje mora biti omejeno, časovno omejeno, ampak v neko obdobje že moramo imeti na voljo obdobje, ki omogoča investitorjem, da pač te eh, stroške pokrijejo. Če samo rečemo, da v nobenem primeru ne moremo patentirati eh, teh eh, rastlinskih sort, to se mi ne zdi prav. Bolje bi bilo, če bi to časovno omejili. Oui, merci, monsieur le président. De... Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Podpiram uh, uh, pobudo kolege in uh, dobro se mi zdi, uh, da bi uh, podprli uh, to idejo, da se ne more uh, privatizirati uh, življenja. Uh, človeštvo že 8000 let uporablja te metode za preživetje in to je del eh, naših, eh, eh, našega genskega bogatstva. E, in to je povezano tudi z dvema drugima aktualnima vprašanja in sicer po eni strani gre za avtonomijo e, kmetov e, v odnosu do genskega materijala, do semen. Lahko si predstavljamo, kako nezadovoljni bodo kmetje, če se jim bo prepovedalo uporabo semena, ki bi ga sam pridobil. Eh, in tu imamo še nekaj eh, pomembnega eh, na mizi in sicer podnebne spremembe in glavni način, kako se lahko borimo proti, genski, proti podnebnim spremembam, je, da pri, prilagodimo genski material glede na pač okolje, naj si bo to Eh, podnebno okolje ali pa eh, eh, zemlja. In zahvaljujem se kolegi, da je to vprašanje sprožil, kajti mislim, da če gremo v to smer, potem bomo, bo to skregano z zgodovino, z njenim smislom in tudi z interesom prihodnih generacij. Ähm, ja, najlepša hvala. Nihče več ne želi besede. Mislim, da imamo precej jasno mnenje. Še enkrat bom dal besedo komisiji, da pove kaj več o postopku, eh, kaj je pravzaprav v naši pristojnosti, kaj lahko storimo mi kot eh, del evropskih inštitucij, kaj lahko storimo kot odbor za kmetijstvo. kaj pa poziv posameznih eh, poslancev, eh, ki se mu lahko potem kasneje pridružijo tudi drugi poslanci, torej komisija, kaj menite o tem? Um, yes, hi. Um, thank you very much. Um, well, najlepša hvala. Glede na pravila v pogodbah, ampak govorim pod nadzorom pristojnih služb, komisija predstavlja evropske inštitucije. Ampak seveda, če želijo posamezniki eh, podati svoje komentarje, potem lahko to storijo in to seveda velja tudi za člane Evropskega parlamenta in to je vse, kar lahko povemo o tem. Kot eh, komisija smo pripravili eh, sporočilo in komisija je pred nedavnim tudi govorila uprit temu sporočilu in Danes eh, smo spet podali eh, poziv eh, v prid temu sporočilu pred prizivnim organom. Torej, če nas želite pri tem podpreti, prosim, kajti naš cilj je skupen. Upam, da sem bila jasna. Najlepša hvala. Kolega Hujtema, ali želite še enkrat besedo? Se strinjate s tem, da bi nadaljevali z to pobudo znotraj odbora? No, da zadeve nekoliko razjasnimo. Eh, kot posamezni poslanci lahko eh, podamo svoje mnenje Evropskemu patentnemu uradu, seveda pa v imenu Evropske unije govori Evropska komisija, vendar pa mislim, da eh, bi bilo dobro, če bi še zmeraj pripravili resolucijo, to ne bo eh, uradno vključeno eh, v eh, patentnem uradu, ampak vseeno bo to naše politično mnenje. Kolega Čules. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da potrebujemo več kot zgolj osebna mnenja nekaterih poslancev. Posredovati moramo zelo jasno politično sporočilo Evropskega parlamenta in čudi, če bo eh, prvič, da se bo to zgodilo na eh, to temo, mislim, da moramo poslati jasno sporočilo, kot je povedal kolega Buda. Kaj ti ne gre zgolj za pravno vprašanje, gre tudi za etično vprašanje, za eh, moralno vprašanje in to je tudi v pristojnosti Evropskega parlamenta, ne zgolj pravnikov v tej razpravi. Torej predlagam, da imamo to razpravo v parlamentu in da pošljemo zelo jasno sporočilo iz parlamenta, ki je inštitucija neposredno izvoljena strani evropskih državljanov, ne le ena inštitucija na ravni Evropske unije. Um, äh, no, morda samo v pojasnilo. Mislim, da se äh, glede vsebine povsem strinjamo, ampak Resolucija eh, je nekaj, o čemer mora glasovati Evropski parlament in ne vemo, ali bo to mogoče do 1. oktobra, kajti eh, čez dva tedna bomo imeli plenarno zasedanje in to je edina priložnost, da glasujemo o eh, resoluciji. mogoče bi bila možnost, da eh, to storimo preko političnih skupin, ne preko odbora za kmetijstvo. To je ideja, ki mi jo je dal sekretarjat. To bi bilo mogoče, ne pa eh, iz eh, ravni odbora, kolega Hojsling. Ja, mislim, da ne moramo podajati mnenje kot posamezni poslanci, ampak moramo izraziti svoje stališče kot parlament. In eh, če se bodo skupine odločile, da sprememo še tretjo resolucijo na to temo, potem bo to eh, dober signal. Vprašanje pa je tudi, ali bo to vrščeno na dnevni red. To je odvisno od konference predsednikov. Torej, eh, zelo jasno moramo podati svoje sporočilo, kajti v nasprotnem primeru to ne bo imelo nobenega smisla. Mi se lahko kot odbor za kmetijstvo strinjamo, ampak potrebujemo podporo celega parlamenta in posredovati moramo zelo jasno sporočilo. Eh, in glede na to, da se različne politične skupine strinjamo, moramo poskušati to vrstiti na dnevni red. Vem, da časa ni veliko, ampak eh, mislim, da moramo vseeno poskusiti. Hvala lepa. Kolegica Melan. Rada bi podprla kolega Hojslinga, če se. Kolegica Müller, če se vse, vsi kolegi strinjajo, potem moramo eh, resolucijo pripraviti in eh, o tem razpravljati na naslednjem plenarnem zasedanju. Vse stranke zgleda, da se strinjajo. To bi posredovalo jasno sporočilo in tako bi se lahko držali časovnice. Še kdo? Kolega Čolo, še enkrat. Ja, pripravljen sem to predlagati na konferenci predsednikov, če imam podporo drugih skupin. Preveril bom z eh, drugimi kolegi in eh, potem lahko to zahtevamo na konferenci predsednikov in sprejmemo eh, ustrezno odločitev. Biti moramo proaktivni in delovati moramo hitro. Kolega De Castro. Ja. V imenu vseh skupin eh, v tem odboru bom poslal pismo konferenci predsednikov. Pismo, v katerem eh, bomo zahtevali, da je ta točka uvrščena na dnevni red. To bi mogoče eh, bil najboljši pristop v tem primeru. Komisija je še enkrat prosila za besedo. Najlepša hvala, samo kratko pojasnila. Ja, seveda. Politična resolucija je možnost za Evropski parlament in mislim, da bi to bila zelo dobra podpora. Samo glede časovnice omenili ste eh, rok, eh, namreč 1. oktober če bo resolucija predstavljena kasneje, eh, potem morate vedeti, da postopki pred eh, razširjenim prizivnim odborom trajajo 20 mesecev ali pa še dlje. Torej, mislim, da ne bo prepozno, tudi če po 1. oktobru sprejmete to resolucijo. Prvi oktober je zgolj postopkovni rok. Politična resolucija pa bi bila enako koristna eh, tudi deset dni ali pa en mesec kasneje. Kaj ti odločitev ne bo sprejeta, zagotovo ne v tem letu. Also, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten oder verschiedene imamo dve možnosti oziroma različne predloge. Mislim, da je eh, komisija podala nekoliko drugačno mnenje v svojem prvem prispevku. Dobro, da smo slišali še to pojasnilo. Ali eh, torej izberemo postopek eh, preko odbora za kmetijstvo ali pa hitrejšo možnost in sicer razpravo na plenarnem zasedanju. Torej, ali bomo odločili eh, sedaj ali pa bomo o tem razpravljali na seji koordinatorjev. Gospa Müller. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da je mnenje parlamenta eh, pripravljeno do 1. oktobra, tako da bo sta komisija in parlament eh, enako vredno zastopana. Imamo zelo jasno stališče, politične stranke se strinjamo in zaradi tega mislim, da bi morali to čim preobronavati na plenarnem zasedanju in da bi morali sprejeti resolucijo pred 1. oktobrom. Dejstva so jasna. ne vem, zakaj bi uh, sprejeli daljši postopek, če lahko to storimo hitreje. Kolega Dorfman. Razprava kaže, da smo izjemno enotni. Mislim, da bi bilo dobro, da se pogovarjamo še na seji koordinatorjev o tem, eh, katera rešitev bi bila najboljša. Andrej. Zagotovo uh, moramo čimprej sprejeti odločitev in predlog Pavla de Castra je dober. Uradno uh, zahtevajmo, da se to obravnava na plenarnem zasedanju in uh, pošljimo pismo konferenci predsednikov. Hitro se moramo odzvati in naše stališče je izjemno jasno. Šrajer Perik. Jaz se povsem strinjam z zadnjo pripombo. In uh, sedaj gledam Ulrike Müller. Tako dolgo že delamo na, to, na tem. Eh, seveda vemo, kaj želimo, nekatere organizacije pa ne, zato moramo zelo jasno pokazati, kaj eh, ne bo mogoče. Kolega Hojtema, želite še enkrat besedo? No, če sem povsem odkrit, jaz sem nekoliko eh, bolj pragmatičen. Za me časovnica in sicer ta prvi oktober kot rok ni najpomembnejša. Potrebujemo pa resolucije vseh skupin. No, ampak naj koordinatorji odločijo. Ali se strinjamo, da o tem razpravljamo na seji koordinatorjev? Ampak jasno je bilo izraženo politično mnenje. To je pravzaprav postopkovno vprašanje. Če se strinjamo, potem lahko. sejo zaenkrat prekinemo. Zaključili smo z dopoldanskim delom naše seje. Vprašanje, ki se zastavlja, pa je, ali bomo kar nadaljevali z sejo koordinatorja ali bomo prekinili sejo do 11. ure. Glede tega sem povsem prožen. Jetzt. Zdaj. Dobro. Potem petminutni odmor in nadaljujemo z sejo koordinatorjev.